gospod Daniel van der Stup me je obvestil o svojem odstopu kot evropski poslanec z 1. septembrom 2011. Skladno z prvim in tretjim odstavkom četrtega člena poslovnika se je parlament s tem seznanil, seznanil tudi z praznim mestom, torej od 1. septembra 2011. Pristojni organi nizozemske so me obvestili, obvestili da bo gospod Vandrstupa zamenjal gospod Avke Zeljstra in sicer s 13. septembrom 2011 je poslanec on. Ali je gospod Zeljstra med nami danes? Ame kolege všud nas. You are welcome. Dobr dan in dobrodošli, spoštovani kolega, med nami v našem parlamentu. Švedski pristojni organi pa so nas obvestili o zamenjavi gospe Evebrit Svensson z gospodom Mikaelom Gustafsonom in sicer z 22. septembrom 2011. Ali je naš novi kolega gospod Gustafson tudi tukaj? Gospod Gustafson je žal odsoten, kakorkoli želimo Eh, vsekakor vsem novim kolegom dobrodošlico in vas obveščam, da skladno z poslovnikom, dokler njihovih pristojnosti oziroma eh, polnomoči ne preverimo, In glede na njihove izjave, ki, če njihove izjave niso skladne z mandatom evropskih poslancev, torej do takrat gospoda Zilstra in gospod Gustafsson imata vsa ponomočja kot evropska poslanca.